nadaljujemo z zasedanjem gospe in gospodje spoštovani kolegi danes dopoldne smo iz pakistana prejeli šokantne novice v eni šoli je bilo 120 ljudi, med njimi 100 otrok hladnokrvno ubitih. Poboj so organizirali talibani. Še precej ljudi je uh, ujeto v nasilju, ki nas je presunilo. Te novice še enkrat dokazujejo, kako nečloveško talibani širijo svojo uh, nedostojanstveno ideologijo. Uh, z radikalnim fanatizmom. Še posebej nas eh, je šokiralo dejstvo, da so v tem poboju umrli predvsem otroci. V mislih smo z družinami in bližnjimi umrlih. Izražamo solidarnost pakistanskemu narodu. V imenu Evropskega parlamenta izrekam sožalje vsem družinskim članom žrtev.